je bil bombardiran urad, ki skrbi za palestinske begunce in sicer urad Združenih narodov. Zato so se Združeni narodi odločili, da bodo prenehali z svojimi dejavnostmi. Pomembno se mi zdi, da smo s tem vsi seznanjeni. Hvala lepa, kolega Vrc, za te informacije.